da bomo čim prej odpravili še obstoječe težave in pozitivno vplivali na izpolnitev projekta. S tem, gospe in gospodje, bi zaključil z razpravo na to temo in nadaljujemo z naslednjo točko na našem dnevnem redu. To je poročilo Džajsa Čičesterja, gre za aktivnosti odbora za peticije. Sedaj bi prosil gospoda Čičester da nam predstavi svoje poročilo. Gospod eh, predsednik, eh, gospod komisar, hvala lepa najprej za besedo. Z veseljem bom predstavil moje poročilo Evropskemu parlamentu in povedal nekaj več o delu odbora za peticije. 909 eh, peticije je bilo nedopustnih, eh, eh, še 416 smo jih eh, sprejeli, ki so bile nedopustne. Prosim vas, da si pogledate statistično analizo, ki je priložena obrazložitvi k poročilu. Tam boste našli nekaj zanimivih podatkov glede izvora peticij, teme teh peticij, kot tudi glede držav, iz katerih prihajajo ljudje, ki so vlagali največ peticij. Največ so temelj človekove pravice, notranji trg in okolje. Države, od katerih smo dobili največ pritožb, naj, na prvem mestu je tukaj Nemčija. Največ državljanov Nemčije je vlagalo peticije, sledita Španija in Italija. Države, ki pa so predmet eh, teh peticij, pa so Španija in Nemčija. Spet eh, iste države, ampak eh, drugi vrstni red. To se mi zdi zanimivo. Tudi moji državljani moje države imajo pomisleke. Smo pa šesti ali sedmi na seznamo vlagateljev peticij. To pa odraža tudi eh, to, kako ljudje razmišljajo o Evropski uniji. Tukaj bi pričakovali mogoče večji odstotek. To se je meni osebno zdelo zelo zanimivo. Izbral bi nekaj tem, eh, s katerimi se ukvarjamo v poročilo. Prvo je pravica evropskih državljanov in prebivalcev eh, do lastnine, ki so jo zakonito pridobili in skrbi kaj se dogaja s to lastnino v drugih državah. Leta 2011 je bilo 70 peticij povezanih z eh, eh, špansko Lede Kostas. 51 jih je bilo vloženih strani španskih državljanov, torej ni šlo za tujce, ki bi skrbeli počitniški domovi, eh, šlo je za španske državljane, ki so jih skrbeli njihove lastninske pravice. In to je tema, ki se je večkrat eh, ponovila. Prav tako vidimo vse več peticij, ki se ukvarjajo z vprašanji, ki niso v pristojnosti Evropske unije. Mogoče bi morali vzeti to kot kompliment, da ljudje pred nami predstavljajo svoje težave in eh, iščejo rešitve in eh, odškodnine. Vse več državljanov vsekakor vlaga peticiji. Pozdravljam odločitev Evropskega parlamenta, da uh, ima bolj pregleden portal za peticije na spletu, kar omogoča do, lažji dostop državljanov do možnosti vlaganja peticij. Pozdravljamo konstruktivno sodelovanje med odborom za peticije in služb Evropskega varuha človekovih pravic in podpiramo ombudsmana pri ugotavljanju slabega upravljanja, eh, pri delovanju proti eh, evropskim inštitucijam in delovanju evropskih inštitucij sami. Peticije so zelo pomembne in tudi na področju okolja, zato morajo države poskrbeti za, naprimer, odlagališča čim prej. Marta Leida Kostas je tema povezana z okoljem, z varstvom obale Španije in to je problem, ki še ni bil odpravljen v Španiji in je še vedno tema peticiji. In se že veselim še dveh minut, ki jih imam na koncu te razprave. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Čičester, za to zelo zanimivo poročilo. Zdaj pa pričakujemo izjavo komisarja Ševčovica. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz bi se najprej zahvalil poročevalcu, gospodu Čičestru, eh, za pripravo tega dragocenega poročila. Hvala lepa tudi gospe Maconi in celotnemu odboru za peticije. Eh, njihovo impresivno delo se odraža tu v tem poročilu. Eh, najbolj občutljiva eh, področja so tema, peticij, to so okolje, temeljne pravice in komisija in parlament tu sodelujete na tem področju in izmenjujete mnenja in informacije. Današnja razprava je dobra priložnost, da izpostavim, eh, da zelo cenim, eh, kako želite pravzaprav uveljavljati eh, člen 227 eh, pogodbe. Eh, tu po tem členu ima vsak državljan Evropske unije pravico, da vloži peticijo pri Evropskem parlamentu. In upam, da lahko tudi pomagamo pri vašem delu tu seveda so potrebne investicije v eh, vire, v čas, eh, vendar to je tudi vredno eh, tega. Na ta način vzpostavljamo tudi zaupanje naših državljanov v institucije v teh težavnih časih. Eh. Državljani naj bi bili na prvem mestu. Državljani so in morajo biti v centru vseh naših dejavnosti in razprav. Kot je upravičeno tudi povedano v poročilu Lichtenberger, ki je naslednja točka na agendi, igra odbor za peticije osrednjo vlogo. To je točka, kjer se povezujejo komisija, parlament z državljani in zaradi tega je tudi zelo pomembno eh, delo eh, tega odbora, kot tudi pravzaprav vsako letno poročilo o izvajanju evropske zakonodaje. E, ukvarjate se torej tudi s kršitvami evropske zakonodaje in v naslednje poročilo o izvajanju EU zakonodaje eh, bomo morali tudi vključiti določeno število primerov, ki izhajajo pravzaprav iz peticij. Mi se že veselimo dobrega sodelovanja vnaprej z odborom za peticije investicije, kot je gospod Čičestar izpostavil, eh, v približno eh, polovici primerov ste nas eh, zaprosili za pomoč in mi moramo torej dejansko analizirati, katera zakonodaja, kateri zakon Evropske unije velja v določenem primeru in zelo pomembno je seveda, da tudi eh, moji kolegi komisari prihajajo redno na izmenjave z vašim odborom na ključne sestanke. Če dovolite, bi povedal tudi nekaj besed o evropski državljanski pobudi. Tu igra pač ta odbor za peticije pomembno vlogo. Mi imamo participativno demokracijo eh, v eh, Evropi in sicer z uveljavitvijo te evropske državljanske pobude. Eh, torej Evropska komisija dala na voljo lastne strežnike eh, organizatorjem eh, tega procesa. Tri pobude sedaj že tečejo in zbirajo eh, online podpise naj vam tudi zagotovim, da bom še naprej poskrbel za to, da bodo državljani lahko izkoriščali nove pravice in veselim se sodelovanja na tem področju. Na koncu želim izpostaviti, da želi eh, komisija še naprej okrepiti eh, sodelovanje z odborom Evropskega parlamenta za peticije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar, in besedo predajam gospodu Predi za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Naš odbor eh, ni pogosto predmet obravnave v plenumu, vendar naše delo je zelo pomembno. Tu gre za sprejemanje pritožb naših državljanov in gre za obrambo evropskih državljanov. In v ta namen eh, organiziramo eh, vsako leto celo vrsto eh, obravnav, imamo dialog z Evropsko komisijo in državami članicami in tudi z drugimi institucijami, naprimer z eh, eh, ombudsmanom in podobno. Eh, torej, pri Tožbe državljanov so dostekrat nedopustne, zaradi tega, ker njihove pritožbe ne spadajo v prestojnost uh, eh, Evropske unije. To pomeni, da je treba državljane bolje obvestiti o pristojnostih evropskih institucij, med drugim tudi Evropskega parlamenta. Na naših prireditvah uh, v povezavi z eh, pritožbami pa lahko tudi ponujamo informacije. Uh, Eh, ob državah, ki jih je navadjal či, gospod Čičester, Nemčija, Španija in Italija, eh, ki im, imajo največ državljanov, ki se pritožijo, je treba omeniti še Polsko in uh, Romunijo. To dokazuje namreč, da tako državljani iz starih držav članic kot tudi iz novih držav članic kažejo interes za obrambo lastnih pravic. Tu gre za vprašanja varstva okolja, za notranji trg in za mnoga eh, druga pomembna področja Evropske unije. Ob koncu želim še povedati, da je potrebna primerna eh, uporaba tega instrumenta, kajti to koristi evropskim državljanom. Hvala lepa, gospod Poštinaru, minuto in pol. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, eh, gospod podpredsednik Evropske komisije. Na začetku želim čestitati našemu poročevalcu, gospodu Čičestru, za odlično poročilo in dobro sodelovanje, ki smo ga imeli pri pripravi tega poročila. Tako kot v prejšnjih letih je naš odbor prejel zelo veliko pritožb eh, v zvezi z kršitvijo evropske zakonodaje na področju okolja. Države članice pozivam naj takim zadevam posvečajo veliko pozornost, kajti tu gre za življensko kakovost evropskih državljanov, kot tudi za eh, zaščito naravnega bogatstva Evropske unije. V tem smislu pozdravljam eh, pobudo komisarja Potočnika. Eh, direktivo o presoji vplivov na okolje naj bi namreč izboljšali. Želim si, da bi eh, pri reformi te direktive se vsi opirali na jasne, transparentne kriterije in tudi eh, poznejše študije naj bi pravzaprav Eh, zagotavljale dosledno ravnanje. Eh, torej s peticijami eh, kažejo državljani zaskrbljeno zaradi kršitve evropskih pravic in naša politična skupina, socialni demokrati, eh, poziva države članice in Evropsko komisijo naj zagotovijo prosti pretok vseh evropskih državljanov, ne glede na to, odkot prihajajo. Eh, še enkrat bi prosil, da spoštujete predvideni čas. Eh, dve minuti sedaj, gospa Harkin. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Odbor za peticije je po mojem mnenju najbolj pomemben v parlamentu, kajti eh, zagotavlja povezavo med evropskimi institucijami in državljani. In gospod Čičester je v obrazložitvi to tudi jasno pokazal. In od leta 1997 eh, smo obravnavali več kot 20 tisoč peticij. In to je dejansko prava povezava z državljani. Eh, seveda se obračajo državljani na nas zaradi tega, ker so zaskrbljeni eh, o tem, ali se pravilno izvaja evropska zakonodaja. Zato se to tudi nas tiče. Zelo pomembno vprašanje je okolje. 20 odstotkov vseh primerov se nanaša na okolje. Direktiva za Eh, eh, presojo vplivov na okolje je tu seveda v središču interesa. Treba je zagotoviti, da se ta zakonodaja pravilno prenese v države članice. Poznam celo vrsto eh, primerov, ko je prišlo pravzaprav do nepravilne uporabe te direktive. Take primere poznam tudi iz svoje države. Eh, potem pa se tudi eh, ljudje pritožujejo zaradi ovir pri eh, prostem pretoku. Določeni pač srečajo težave pri potovanju. Zlasti pa seveda invalidne osebe imajo več težav in dostekrat pač potrebujejo te osebe pomočnike in za njih je tudi prosti pretok nujno potreben. In Mi moramo biti eh, iskreni z državljani, ne smemo preveč obljubljati, mi moramo jasno vedeti, kakšne so možnosti in predvsem odbora za eh, peticije ne bi smeli uporabljati samo zato, da prenesemo zadevo nekam drugam. Hvala lepa, sedaj pa za tri minute gospa Oken. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi se pridružila. Eh, zahvalam gospodu Čičestru za to odlično poročilo in podprla bi to, kar so povedali kolegi. Mi moramo zagotoviti, da bo ta odbor, ki je blizu državljanov, bolj v ospredju v Evropske uniji. Torej, hvala lepa eh, tudi vsem tistim, ki so pač skrbeli za to do sedaj. No, eh, zelo pomemben eh, eh, no, je vprašanje španskega zakona o obalnih območjih. Tu seveda potrebujemo sodelovanje Španije in če si sedaj ogledamo, kaj je sedaj v osnutku zakona, ki se je šel na hitro skozi parlament, mnogi pač pravijo, ne, ne, to ne gre in upam, da boste tudi jutri podprli naše predloge spremen 5 in 6, kjer jasno povemo, da je španski zakon o obalnih območjih eh, proti duhu eh, poročila parlamenta iz leta 2009 treba je seveda uh, zavarovati naravo in mi ne gre, da bi sedaj dali lastnikom hiš večje pravice. Uh, ne gre za to v, to, v, ta, uh, uh, v tem zakonu. Ravno nasprotno, pod ta zakon podpira velike posle in podjetja in kršitve se legalizirajo tu je torej dejansko uh, velik poseg v pravice navadnih državljanov in na to se je treba osredotočiti. V vašem poročilu je zelo veliko dobrih stvari, podpiramo ga, vendar upam, da bomo tudi dobili večino za to pomembno vprašanje, da bomo Španiji poslali signal. E, torej, naša skupina Eh, ne sme nehati pravzaprav delati, eh, dokler Španija ne sprejme te eh, zakonodaje. In jutri je pravi čas, da damo signal Španiji in da rečemo v mojem imenu in v imenu parlamenta tega ne smete storiti. Izkoriščajo poročilo Auken kot utemelitev, da spremejo to zakonodajo in upam, da boste pač jutri poslali jasen signal Španiji in da boste eh, zagotovili, da popravijo to eh, zakonodaje in nikako naj se ne eh, eh, zgovarjajo na poročilo Auken. Hvala lepa. Eh, sedaj pa gospod Črnečki za tri minute. Gospod predsedujoči, gospod predsednik komisije, spoštovani kolegi. V tej dvorani poslušamo zanimive stvari. Imamo, jaz sem Poljak, gospod predsednik je Slovak, imamo češkega kolega in tako naprej. Torej, eh, ampak, če se vrnemo nazaj glavni temi. Kar bi rad povedal je naslednje. Kar se tiče odbora za peticije, gre za pomemben odbor, gre za zadnje sredstvo za vse tiste, ki so obupani, za vse tiste davkoplačevalce in državljane eh, v državah članicah, ki nimajo več se obrniti na koga. In zelo pogosto te, ti ljudje ne vidijo uh, Evropskega parlamenta v drugi vlogi kot v njegovi vlogi uh, kot sedeža odbora za peticije, torej eh, instrumenta oziroma eh, institucije, na katero se lahko obrnejo konkretno ravno na odbor za peticije. Pred mano so govorniki že lepo, razumno, konkretno govorili o tem. Odbor za peticije dejansko obravnava iz mega, ultrapolitične uh, zadeve, Namreč ta uh, odbor recimo je se ukvarjal z severnim tokom, z baltskim plinovodom. Uh, žal pa je tukaj Evropski parlament sprejel mnenje in je pri tem sledil odboru za peticije. Torej sprejel je mnenje, ki je bilo nasprotno skeptičnim mnenjem držav članic in Evropske komisije. Naj vas spomnim še na nekaj, to morda nekaterim ne bo všeč. Španija. Ko govorimo o dosjeju katalonskega radia COPE, kateremu so oblasti eh, oduzele licenco za radiodifuzijo, odbor za peticije pa je tukaj se spustil v boj in ta boj dobil in sicer Eh, boj z eh, predsednikom katalonskega eh, parlamenta, z gospodom Borelom. Torej gre za učinkovit odbor, ki ima močan vpliv, ki zna dobiti bitke, v katere se spusti. Tukaj naj spomnim še na polsko izkušnjo nekaterih polskih državljanov, ki so odboru za peticije poslali pritožbo oziroma peticijo v zvezi z rabljenimi vozili, ki se uvažajo na Poljsko in z ustreznimi carinami. Torej gre za konkretne zadeve, ki dejansko pomembno prispevajo k avtoriteti Evropske unije. Eh, gospod Salavrako, sem minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Čičester je dejansko pripravil zelo dobro poročilo in eh, v zvezi s tem imam tudi jaz še neko opombo. Delo odbora za peticije je zelo pomembno za to, da zavarujemo pravice evropskih državljanov. Pozitivno je treba oceniti Dejstvo, da se je povečalo število peticij v letu 2011, odbor za peticije se ukvarja številnimi temami, prosti pretok, notranji trg, eh, temeljne pravice, eh, okoljsko pravo. To so teme, ki so v ospredju dela eh, tega odbora. V poročilu piše, da je Če dalje več pa peticij na področju gospodarstva in finance zaradi dolžniške krize. Eh, zaradi števila peticij vidimo, kakšne so skrbi in pomisleki evropskih državljanov in zaradi tega je tudi pomembno, da izboljšamo postopke v odboru za peticije treba je zagotoviti preglednost postopkov in evropske državljane moramo bolje informirati o eh, tem odboru. Hvala lepa. Sedaj za dve minuti gospod Jar. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala lepa tudi poročevalcu, gospodu Čičestru, za dobro poročilo, ki eh, opisuje tudi uspehe eh, odbora, hkrati pa opozarja eh, na bistvo eh, in uh, omenja stvari, ki jih lahko izboljšamo. Vesel sem, da je lahko odbor uh, nadaljeval dobro delo iz preteklih let evropskim uh, državljanom. Uh, smo na voljo za primer, da se čutijo neprimerno obravnavanem. Pokazali smo, da nam nobena tema ni nepomembna, veliko jih je in mi kot poslanci smo tudi dovolj pogumni, da se lotevamo občutljivih tem. Eh, odbor za peticije zagotavlja eh, t, eh, neposreden stik med Evropsko unijo in Evropskim parlamentom na eni strani, državljanom na drugi strani. In, torej, ljudje pridejo v stik torej, z Evropo preko odbora za peticije in zaradi tega mora ta odbor še naprej obstajati. In potem pa naslednje vprašanje. Eh, vsaka storitev je lahko še boljša. In moramo se vprašati, kaj lahko še popravimo in izboljšamo. To je prvo. Drugo pa je, da moramo skrajšati čas obdelave. E, to ni samo. Eh, posledica dela v odboru. Dosti krat moramo čakati na, odbo, na odgovor od komisije. Komisija včasih tudi predolgo čaka na odgovore iz eh, držav članic. Treba je tudi znižati število nedopustnih peticij in treba je tudi izboljšati sodelovanje z ustreznimi strokovnimi odbori. E, mi lahko pač posredujemo uh, stvari pač strokovnim odborom, s tem žel, ne želimo njih ovirati, temveč eh, izboljšati njihovo delo. Hvala lepa, sedaj pa minuto in pol gospod Kešman. Hvala gospodu Čičestru za odlično poročilo. Seveda tukaj je bistvena zadeva, je, da smo mi neposredno povezani med, torej neposredna povezava med inštitucijami, včasih tudi državami članicami in našimi državljani. Zato lahko mi spodbujamo države članice, da počno prave stvari, tudi kar se recime, eh, špans, recimo tiče španske zakonodaje o lastništvu v uh, eh, obaljnih območjih in tu lahko rečemo, da je šlo za uspešno zaključen primer. Še vedno je preveč državljanov žrtev eh, razlastitve uh, bivališč in tako naprej zaradi tega zakona o uh, obaljnih območjih Lejde Kosta. To je torej pomembno, eh, hkrati pa upam, da tu ne bomo le o tem govorili, ampak da bomo konstruktivno in konkretno in učinkovito ukrepali, zato da, bomo, da bodo res ustrezno obravnavana uh, ustrezna vprašanja poštene, očko, poštenega oškodovanja. Verjamem, da se tukaj vidi, kakšna je prava kakovost in vrednost od, uh, te hiše. Številne manjšine in druge ranljive skupine so ogrožene zaradi oh, o, o, omejene gibljivosti, uh, mobilnosti znotraj Evropske unije. In tu je treba spomniti tudi na ustrezno zakonodajo, ki zagotavlja vsem možnost premikanja po Evropski uniji. Ne. Zdaj pa za tri minute gospod Vojčehovski. Hvala predsedujoči. E, želel bi čestitati gospodu Čičesterju za odlično poročilo in povdariti pomembnost odbora za peticije e, glede na veliko delo in obsežno delo, ki ga opravlja, ki je pogosto v neenakem razmerju, razmerju z drugimi odbori, ki se bolj ukvarjajo z zakonodajnimi akti. Odbor za peticije pa ima pomembno vlogo stične točke z državljani, z njen, eh, njihovimi institucijami. In eh, ravno zaradi tega lahko vidimo tukaj v odboru, kako deluje zakonodaja Evropske unije glede na konkretne ljudi. Gre torej za zelo pomembno vlogo, na ta način lahko preverjamo, kako, dejans, kako se zakonodaja dejansko izvaja, iz, zakonodaja, ki jo mi sprejemamo. Odbor za peticije seveda ne more obravnavati oziroma odgovoriti na vsa pričakovanja ljudi. Ljudje pošiljajo tudi nekatere poticije, peticije, eh, na katere, za, v zvezi s katerimi je odbor eh, ima neutralno stališče, In treba bi bilo preveriti, kako je z peticijami, če morda ne bi bile morale biti uh, obravnavane na drugih odborih. Kar morda manjka v tem poročilu, so nekatere informacije, naprimer o učinkovitosti peticij, kaj se je spremenilo zaradi peti, peticij. Eh, kako je z državljani, ki so poslali peticije, ali kaj so lahko dobili na ta način, eh, do česa so prišli, kako so uresničili svoje interese. Tudi je treba videti, kako je z peticijami, ki so bile ocenjene kot nesprejemljive, eh, kako je z oceno torej vseh peticij, kako to poteka. Namreč državljani, ki pošljajo peticije, še posebej tiste, ki potem niso sprejemljive, za te državljane bi prav tako treba bilo najti neko ustrezno rešitev ali vsaj odgovor, tako da bi se recimo vrst, te peticije predale ustreznim organom te ali druge države, ki bi potem obravnavali takšne peticije. To bi bilo recimo koristno in uporabno. Med temami, bi, za katere bi si želel, da bi jih odbor obravnaval v prihodnje, bi omenil DDV, harmonizirani DDV, recimo na polskem je kar nekaj pritožb v zvezi s tem na nacionalni ravni in pritožniki imajo pogosto prav in se upravičeno pritožujejo med tem, ko organi ustrezno ne izvajajo zakonodaje, ki velja. Gospod Maconi. Gospod predsedujoči ne bom govorila konkretne o vprašanjih eh, oziroma o kritikah, ki smo jih danes slišali, kajti to vse je že eh, obravnaval gospod Čičester in drugi govorniki pred mano. Mislim pa, da to, kar lahko povemo, je naslednje. Mislim, da je, tu, eh, da je tehnica nagnjena na našo pozitivno stran. Peticije, ki so bile vložene Eh, spremljive in nespremljive peticije kažejo, da je naše delo vedno bolj učinkovito in da vedno bolj učinkovito uporabljamo sredstva, ki so nam na voljo. Poročilo tudi kaže, da pobude, ki, eh, ki naj bi zagotavljale boljšo informiranost naših državljanov, boljši dostop do informacij, da vse to je uspešno in to moramo podpreti in gledati na to kot na prioriteto stališča odbora za peticije. To so pokazali tudi, pokazala tudi druga poročila. Pritožbe državljanov se včasih nekoliko neustrezno obravnavajo, preveč zlahka jemljajo in tam nismo učinkoviti. Mislim, da je zelo pomembno, da priznamo, da bi bilo naš odbor treba povezati z pobudami, za, pobudami državljanov z državljanskimi pobudami. E, gospodu Šefkoviču bi, Šefkoviču bi se zahvalila za to, da je to omenil. Namreč leta 2011 mislim, da, smo, eh, da je odbor dokazal, da je zelo pomembno, da lahko prispeva k gradnji Evrope za državljane. Um, getting sledi gospa Geringer de Ödenberg. Komisija peticij odgriva bardzo ważną rolę. Hvala, predsedujoči. Odbor za peticije ima zelo pomembno vlogo pri izvajanju evropskega prava in peticije so instrument, ki omogoča, da se osredotočimo, da se v parlamentu osredotočimo na primere ne uresničevanja neizvajanja zakonodaje. Temeljne pravice so seveda izjemno pomembno področje. Sodišče eh, Evropske skupnosti bi tukaj eh, je, je, je povedalo v eni od svojih eh, sodb, da je nujno, da se absolutno upoštevajo temeljne pravice tukaj je treba govoriti tudi o eh, pobudi za one-stop-shop eh, na področju temeljnih pravic in peticij. In spremljanje tega področja se mora nadaljevati, spremljanje izvajanja oziroma prenosa eh, zakonodaje na nacionalno raven, še posebej, kar se tiče pravic iz naslova okolja in temeljnih pravic, kaj ti peticije zadevajo predvsem ta področja. Sledi gospod Keli. Hvala lepa. Najprej naj pohvalim delo gospoda Čičesterja in njegovo odlično poročilo. Naj se zahvalim tudi kolegom za sodelovanje na tem, pri tem poročilu. leta 2011 je bilo skoraj 2000 peticij sprejemljivih. Mislim, da lahko uh, to pohvalimo, mislim, da je to zelo dobro in uh, na tem sem delal tudi v, iz naslova svojih uh, eh, voljivcev. Tako da lahko rečem, da v šestih letih niso prišli nikamor s svojimi pritožbami, šlo je za zastrupljeno območje, ki je bilo zastrupljeno in tako naprej, e, odgovornost in pristojnost se je prelagala z enega na drugega in konec koncev se ni nič zgodilo. Zaradi uh, kroma in eh, drugih toksičnih snovi je prihajalo do visokih stopenj eh, eh, obolevnosti za rakom. In potem je pa zadeva končno prišla pred odbor za peticije in rezultat je bil, da je vlada dobila tri mesece, da je očistila to območje in to je zdaj urejeno, kar je odličen primer, kako lahko odbor za peticije deluje.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 neki vrste vest Evropskega parlamenta. Koga je megvedešejben? En same Evropske unije, to je neke vrste ščit temeljih pravic evropskih državljanov, zato se strinjam s poročilom gospoda Čičesterja, da odbor za peticije opravlja zelo dobro strokovno delo. Pomembno je tudi, da odbor za peticije tesno sodeluje z Evropsko komisijo, kar je še bolj pomembno, zato ker prihaja do kršenja temeljnih pravic državljanov. Še posebej obžalujemo, da je v zadnjih mesecih prišlo kar nekaj peticij iz Mačarske, zato ker je mačarska vlada z delovanjem za nazaj sprijela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 na odboru za peticije bili osredotočeni predvsem na dve vprašanji, namreč zaščito okolja in temeljnih pravic. Letos se je število vlagateljev peticij eh, je naraslo na 1416, ampak kar nekaj je bilo nedopustnih. Torej je treba bolje obveščati državljane, kako je z eh, pravnim okvirom našega odbora. Odločitve parlamenta, da bo uporabil odbor v zvezi z državljanskimi pobudma, pobudami, to je dobra odločitev. Od, seveda pa se morajo tudi drugi odbori ukvarjati s tem, s čimer se ukvarja odbor za peticije, čeprav ima ta največ uh, Eh, izkušenj, kar se tiče odnosov z državljani in tu bi poudaril, da je pomembno, da izboljšamo tehnike stikov, eh, še posebej, kar se tiče recimo spletne strani, ta bi, bilo, ta bi morala biti boljša in bi morala predstavljati neke vrste one-stop-shop, torej eno vstopno okence za te zadeve. Gospa Gönc. Hvala lepa. Tudi jaz bi čestitela za to odlično poročilo. Vse večje število peticij kaže, kako zelo pomembno je spoštovanje temeljnih pravic in da so tukaj težave. Mnogi državljani že poznajo svoje pravice in jih želijo tudi uveljavljati. Evropski parlament in Evropska komisija za državljanje veljajo kot kontaktna točka za njihove probleme. Povečano število peticij pa kaže tudi na to, da postaja nadzor vse boljši, tudi na ravni držav članic. Število peticij je z 26 eh, se povečalo na 131 pri temeljnih pravicah. Cilj ni samo, da damo odgovor na te pritožbe, ampak da resnično najdemo pravo rešitev. In verjamem, da se lahko to samo zgodi, če bo naš odbor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 Torej, tu prihaja do različnih pobud za eh, izboljšanje evropske zakonodaje in vedno pogosteje je odbor za peticije tisti, ki se najpogosteje srečuje z državljani in odgovarja na njihove pritožbe. Še prepogosto se obračajo na nas državljani, ki se morajo soočati z pravno nejasnostjo in ki moramo pojasnjevati zadeve. Pri tem so seveda težave evropske, vendar pa morajo biti Eh, eh, težave niso, so nacionalne, eh, rešitve pa morajo biti evropske, pričemer ne smemo se podrejati pomankanju volje na nacionalni ravni. Gre za čeznacionalne zadeve, tu gre za probleme, ki so tako nacionalni kot evropski, kajti imamo čezmejne zadeve, recimo tu govorim o primeru Nemčije. Potem imamo, eh, imamo nekatera od, od, od, vprašanja, katere nismo našli odgovora tudi pri nas, pri čemer je treba vedeti, da bi vsi uh, uh, evropski državljani torej imajo na voljo že medijatorje na nacionalni ravni. Marsikje pa ni bilo nikakršnih rešitev. v številnih primerjih se zdi, da so evropske institucije nesposobne odgovoriti na pričakovanja državljanov. Potrebujemo pa ustrezne, uh, eh, ustrezne sredstva. Govornik je bil prekinjen. Držite se časa, kaj ti tolmači bodo odšli spat. Prosimo, torej držite se svojega časa. Sledi gospod Vasesko comisiei de petiții am ajuns la concluzia că depunerea. Ugotovila sem, da je lahko odbor za peticije najboljši način za odpiranje javne eh, razprave o problemih, ki zadevajo res vse državljane, o težavah, ki jih imajo z oblastmi. Leta 2011 je večina peticij zadevala temeljne pravice. Tu pa se ne strinjam z eno zadevo in upam, da se bo to prihodnje spremenilo. Namreč preveliko število peticij zadeva politična vprašanja, ki so tako ali tako stvar nacionalnih eh, držav, ne pa uh, unije. In torej bi jih bilo treba takoj označiti kot nedopustne. Nekaj primerov. Svoboda tiska, eh, izkoriščanje v romunskih rudnikih, Eh, plin iz skrilavcev in tako naprej. Torej, dopustnost to vrstnih peticij je treba takoj preveriti, natančno preveriti, zato da bomo takoj jasno vedeli, da gre tu za politična vprašanja, ki so stvar držav članic, ne pa odbora za peticije. Prav tako se je skušalo politizirati eh, eh, obisk odbora za peticije v Romuniji, podobno je bilo tudi v drugih državah članicah smo evropski parlamentarci, vsi pripadamo neki politiki, vendar pa tega odbora ne smemo zlorabljati, ampak ga moramo uporabljati le za interese naših državljanov, eh, ne pa zato, da bi branili neke države oziroma njihove vlade in tako naprej. Ker se nihče ni prijavil za postopek, kdo pritegne pozornost, gremo lahko neposredno na komentar gospoda Ševčoviča. Izvolite, beseda je vaša, gospod komisar. Naj se še enkrat zahvalim gospodu Čičestru in odboru za peticije, eh, gospod Maconi, za odlično sodelovanje, za odlično delo s komisijo. Seveda se bomo eh, potrudili, da bomo skupaj delali še na poglabljanju tega sodelovanja tudi v prihodnje in da bomo ugotovili, kako lahko stvari bolj jasno izrazimo. Zato bi si želel, da v naslednjem letu vključimo še posebej v poročilo tudi izvajanje evropske zakonodaje, to sem že omenil v svojem uvodnem nagovoru. Namreč zelo pomembno je to, kar dobivamo mi od vašega odbora za peticije, Eh, na ta način namreč ugotovimo, kako je s pritožbami državljanov v zvezi z izvajanjem in z spoštovanjem izvajanja oziroma zakonodaje Evropske unije. Iz razprave bi povzel nekaj zadev. Eh, zelo mi je všeč, da, oziroma radi povedal, da eh, smo veseli pobud strani Evropskega parlamenta v zvezi s spletnimi stranmi oziroma spletno stranjo. Menimo, da bo to dejansko dopolnilo celotno sliko, kaj se dogaja z peticijami, kako jih odbor obravnava, tudi kako, kaj prihaja na odbor in kakšen je output. Torej še enkrat najlepša hvala in veselim se, da bomo sodelovali na teh vprašanjih tudi v prihodnje. Naj se odzovem samo na dve zadevi, ki sta bili najpogoste omenjeni. Prva zadeva okolje oziroma peticije v zvezi z okoljem. Še posebej to, kar je poveda, kar je bilo povedano o presoji, direktivi o presoji vplivov na okolje. Res je, predlog je bil sprejet oktobra letos in eh, tu bi si želeli ta postopek skrajšati z jasno časovnico, hkrati pa bi si želeli tudi zagotoviti višjo kakovost eh, poročil, o uporabi akreditiranih ekspertov, o obveznih ocenah možnih razumnih alternativ in tako naprej. Mislimo, da bi to pomagalo pri eh, jasnejšem postopku in hkrati pri zagotavljanju državljanom, da bodo vse eh, da bodo eh, dejansko ustrezno presojeni, presojeni vplivi na okolje. Kar pa se tiče zakona o obaljnih območjih v Španiji, gospod Avken je o tem govorila in gospod Kašman, pa bi tu vas obvestil, da je komisija o tem govorila z španskimi oblastmi že večkrat eh, v zadnjih letih, kajti zavedamo se, da je bilo tu ogromno pritožb, ne le strani španskih, ampak tudi drugih evropskih državljanov. Tu pozorno spremljamo, kaj se dogaja s tem vprašanjem, še posebej v zvezi z osnutkom novega zakona. In tu smo v stikih z španskimi uh, Eh, organi, seveda bo komisija spremljala, kaj se s tem dogaja in eh, kako je z spremanjem zakona. Pogledali si bomo tudi končno besedilo, da bomo videli, kako je z njegovim odnosom do evropske zakonodaje. Hvala lepa. Hvala lepa. Za zaključne besede bi predal besedo poročevalcu Džajsu Čečestru. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, komisar. Vsem se zahvaljujem zelo prijazne besede glede poročila zelo dobro imeti pri jatelja, ki ti šepeta v ohoj, da se zaveš, da si samo eh, smrtnik. Vsekakor pa kaže to poročilo dobro atmosfero dela v našem odboru in pomen dela, ki ga upravljamo. Naj se obrne na komisijo, marsikdo je omenil pomembno vlogo komisije pri odzivu na naše zahteve po informacije in okrepitvi po informacijah in ukrepih, je seveda, si vedno prizadevate to storiti in zato se vam tudi zahvaljujemo. Naj povem, da me je impresioniralo število ljudi, ki so danes želeli govoriti. To kaže, kako velik pomen pripisujejo poslanke in poslanci delo odbora za peticije. To je ključna platforma za državljane Evropske unije, na katero lahko naslovijo svoje težave naj omenim nekaj, kar je omenjala gospa Avken kot eh, majčkeno pritožbico, mogoče je ta prijatelj, ki mi še breda oho. Gre za komentar španskih oblasti v zvezi za problematiko. Sam poskušam biti z njimi vljuden, tako kot eh, pričakujem, da bodo oni vljudni do mojega volilnega okraja v Gibraltarju. Pozdravljamo pa